Kolegice in kolegi, kot veste, se danes sestajajo trije odbori, proračun, razvoj in zunanje zadeve, zato imamo tudi tri predsednike in podpredsednike vseh treh odborov tukaj spredaj. Prosim vas, dragi kolegice in kolegi, da se zdaj umirite, ker ne bo trajalo prav dolgo, bomo glasovali. Lahko sprejmemo dnevni red. Edina točka je pravzaprav glasovanje eh, glede Evropskega sklada za trajnostni razvoj, to je četrta točka, lahko potrdimo dnevni red, hvala lepa, nimam nobenih sporočil. Moram samo povedati, da gre za provizorični dogovor, če bo odobren danes eh, zvečer, zvečer bomo četrtek glasovali o tem, razprava pa bo v uh, četrtek popovdan. To je hitri eh, postopek, za katerega so se odločili so poročevalci treh, eh, iz treh eh, odborov in političnih skupin. Želi podpredsednik iz eh, proračuna kaj povedati, gospod Sar, vama izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Izkoristil bi to priložnost, da opravičim kolega Žana Artuja, ki žal danes ne more biti z nami. Ga je pa zelo zanimal ta zgodovinski dosje, bi pa izkoristil to priložnost, eh, da povem, da je iz mnogih razlogov to, kar počnemo danes, zelo pomembno, bi pa izpostavil eno zadevo in sicer, da velika večina državljanov Evropske unije želi, da storimo vse, kar je v naši moči, da pomagamo ljudem, da ostanejo v svojih izvornih državah, ter da pomagamo tranzitnim državam. Karkoli že počnemo, to je ena ključnih značilnosti Evropskega sklada za trajnostni razvoj. Hvala lepa. Gospod McAllister je predlagal, da nadaljujemo z našim dnevnim redom. Torej, tretja točka, potrditev zapisnikov imamo zapisnike z seje 11. aprila in 24. aprila. Če imate kakršne koli pripombe na to, pošljite to v sekretarjato, sicer pa bodo zapisniki potrjeni. Zdaj pa prihajamo na četrto uh, točko, na glasovanje. Gre pa resnično za zgodovinski zakonodajni akt, kjer imamo tri soporočevalce. Zato izprašujemo, želijo kaj povedati. Gospod Kukan, vi ste prvi za odbor za zunanje zadeve, izvolite. Hvala lepa. Ta dosej je bil eh, sprejet v rekordnem času, gre za zahtevno delo. Trije so poročevalci iz treh odborov, so se morali dogovoriti za osebino. Zahvaljujem se prav vsem, tudi osebi, ki je sodelovalo pri pripravi in razpravah eh, pri pripravi tega dosija. Še posebej se zahvaljujem so poročevalcema. Gospod Pekadija Zabal in gospodu Frana Zuliki. E, tokrat smo dokazali, da Evropski parlament zmore obladovati takšen dosje na način, ki omogoča ohraniti vseh interesov, za katere se zauzema Evropski parlament. Zato prosim vse kolegice in kolege, da potrdijo ta dogovor. Hvala lepa. Najlepša hvala tudi vam. Gospod Frun Surika za odbor deve. Hvala lepa, gospa predsednica, dragi gospe in gospodje, dragi kolegice in kolegi. Najprej bi se zahvalil soporočevalcema gospe Gardje Zabali in gospodu Kukano, kot tudi poročevalcem v Senci, našim sodelavcem za odlično sodelovanje. Dovolite, da se zahvalim tudi predsednikom vseh treh odborov in tudi koordinatorjem političnih skupin. Skupaj smo šli skozi dolg in naboren proces eh, pogajan zelo Dobro in konstruktivno je bilo, da nam je uspelo pripraviti sodno stališče Evropskega parlamenta kot eh, celote. Veselite me, da bomo glasovali o... Uh, Evropskem skladu za trajnostni razvoj, ki lahko prinese 44 milijard eh, za spodbujanje razvoja držav in eh, omogočanje odpornosti najbolj revnih eh, držav. Gre za ustvarj novih delovnih mest, pravic za starejše, mlade, za MSP-je in podobno. Izvajanje v okviru tega sklada bo težavna naloga, ampak z evropskim sodelovanjem je pomembno, da v strateškem odboru skupaj z vsemi ostalimi in z orodjem, ki nam je na voljo, bomo nadzorovali izvajanje politike s tem skladom in zagotovili vsega da bo uspešen. Prepričan sem, da bo to uspeh za Evropsko unijo, da bomo s tem spodbujali vrednote in uveljavljali vrednote Evropske unije in vam toplo priporočam, da glasujete za. In zdaj še gospa Gardija Zbal za budžet. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da Si vsi želimo glasovati, zato samo eh, nekaj besed. Eh, lahko smo bistveno izboljšali cilje tega sklada, kot tudi celotno strukturo sklada. Zato se prisrčno zahvaljujem vsem, ki so pri tem sodelovali. Pozivam pa vas, da glasujemo za skupaj z soporočevalci in vsemi sodelavci smo pozitivno sodelovali. Naučili smo se, kako sodelovati. Eh, med tremi odbori. Eh, sama prihajam iz odbora za proračun in tukaj bi se prisrčno zahvaljala sekretarijatom vseh treh eh, odborov. Koordinacija med eh, tremi odbori se je resnično splačala. Tudi pri tehničnih trialogih, ki so potekali, je bila potrebna dobra koordinacija. Dobro je bilo, da smo si vzeli dovolj časa za razpravo o vseh problematičnih vprašanjih, tako da smo v teh treh mesecih prišli do eh, dobrega soglasja tudi z svetom. Najlepša hvala vsem, eh, ki so pri tem sodelovali, tudi sekretarjato moje politične skupine, ki me je zelo podprl. Hvala lepa, gre za enotno glasovanje o tem svežnju. Samo par minut, ko bo trajalo tako da lahko kar glasujete. Izvolite. Glasujemo. Nekaj imen imam tistih, ki nimate eh, glasovalnih kartic, imam jih pa tukaj. Ali ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Moment, prosim. Imamo tehnične težave. V zadnjem trenutku so se številke spremenile. To bomo rešili. Številka se je zmanjšala od 89 do 74. Ne vem zakaj. Ali imate vsi kartice z imenom? Torej, sedaj bomo še enkrat začeli znova. Ne vemo, zakaj se je to spremenilo. Glasujemo. smo vsi glasovali, konec glasovanja in 76 za, 10 proti in 3 vzdržani glasovi. Gospod eh, Preda, to je zelo dober rezultat, zelo jasen rezultat, ni potrebe preverjati. Poimensko glasovanje je to bilo. Najlepša hvala vsem, ki ste prispevali k uspešno upravljenemu delu eh, vsem zaposlenim in tudi vsem poslancem. Izabel, Tomas,